Mislim, da si moramo ogledati metodologijo določanja kritja kot celoto in treba je pravzaprav videti vse dejavnike, ki zmanjšujejo tveganje. E, na to vprašanje se želimo sredotočiti, ker je pač bilo deložno velike pozornosti. Dvodnevni likvidacijski rok e, pozro, e, proizvaja več kritja za klirinško hišo kot enodnevni rok, če so vse ostale stvari jasno. Torej, povprečno gledano je eh, dvodnevni rok višji za 41 odstotkov. Eh, vendar, kot veste, imamo mi tudi politiko eh, bruto zbiranja in knjiženja kritja stranke. To pomeni, da morajo klirinški člani za eh, CNS eh, upoštevati celotni iznesek eh, prvotnega kritja za vsako stranko. In evropski režim pa omogoča pravzaprav tudi pobot. In dejstvo je, da smo dosti časa razpravljali o tem, ali je enodnevni, eh, enodnevno bruto kritje više od dvodnevnega neto kritja ali obratno. In eh, tudi Lord Hill je prišel v ZDA in dogovorila sva se, da stvari analizirava. Eh, no, torej mi smo vzeli podatke za sedem dni. Eh, in mi smo ugotavljali, kakšna naj bi bilo kritjo za vsak režim, eh, za eh, devet največjih kliričkih članov ene. Eh, Eh, centralne nasprotne stranke v ZDA. Eh, ti predstavljajo 80 odstotkov celotnega eh, kritja za stranke. Ugotovili smo, da je enodnevna bruto znesek bistveno višji od dvodnevnega neto za vsakega skleriškega člana za vsak dan. Torej, celotna kritje za stranke v režimu enodnevno bruto je predstavljalo 400 21 odstotka zneska eh, v dvodnevnem eh, eh, sistemu. In opravičujem se, ker sem nekoliko tehničen, vendar pripravil sem tudi nekaj preglednic, da boste tudi videli, kakšna je razlika. Eh, glede na likvidacijski rok. Eh, Tole prve dve preglednici ne vsebujeta dejanskih številk zaradi tega, ker je pač treba skrbeti za zaupnost, eh, vendar sta obja prikaza reprezentativna. Eh, prva prikaz eh, ilustrira eh, učinek pobota, ko primerjamo enodnevni bruto in enodnevni neto pod pogojem, da so portfelji Feli in stranke iste. E, tu imamo tri člane e, in vse to je pove, e, prikazano tu kratko, dolgo, pobot in tu vidimo kritje sto za vsakega. Diagram na vrhu kaže, da imamo tu kritje, bruto kritje 3000 eh, za klerensko hišo. Eh, diagram eh, pa kaž, spode kaže učinek pobota. Tu bi CNS dobil 800 dolarjev. Torej tu vidimo dejansko učinke. Potem na drugi preglednici pa imamo isto primerjavo, tu uporabljamo pa dvodnevni neto. Uh, E, tu diagram spodaj kaže e, skupni znesek za klirinško hišo v višini 1120 e, dolarjev in to kaže tudi učinek 41 odstotnega povišanja za dvodnevni likvidacijski rok in da to pravzaprav ne pokrije negativne učinke pobota. In, In mi bi potrebovali eh, zelo ekstremno porazdelitev pozicij stranke, če naj bi dvodnevni učinek bil višji od eh, učinka pobota. Eh, sopet eh, zaradi zaupnosti ne moremo eh, navajati eh, kliriških eh, članov in dejanskih eh, številk. Eh, o tem smo razpravljali s komisijo, torej Tretji prikaz pa temelji na dejanskih podatkih. E, tu imamo e, prvotno e, kritje za e, terminske pogodbe v eni klirinški hiši e, in sicer e, enodnevni bruto, enodnevni neto in tu so vključene pozicije devetih največjih e, klirinških članov. E, tu smo pravzaprav vzeli povprečje iz eh, obdobja vzorčenja sedmih dni v eh, času eh, šest tedenskega obdobja. E, tu vidimo na tej tretjem prikazu e, enodnevno bruto, tu je klirinška hiša imela 58 e, milijard, pri dvodnevnem netu pa bi imela klirinška hiša 23 milijard. Se pravi, tu gre za razliko v višini 150 odstotkov. E, to rezultati analize devetih največjih klerinških hiš, ki temeljijo na e, enodnevnem bruto, e, so e, bili za 2,4 do 2,6 šestkrat višji od dvodnevnega eh, neta, odvisno od dneva. Eh, potem pa govorimo tudi o hišni, eh, hišnem kritju, ki je lahko, ki mora biti ločeno in ne more biti pomešano z kritjem stranke. In sedaj pač govorimo samo o Eh, hiši. Torej, tu ne govorimo o distribuciji na več eh, strank. Tu imamo spet ta 41 eh, odstotni. Eh, različni znesek, o katerem sem že prej govoril. Eh, potem pa se moramo zavedati, da so pozicije same eh, kleriške hiše pri terminskih poslih bistveno manjše od pozicij stranke in zaradi tega je tudi kritje hiše bistveno niže od kritja stranke in predstavlja približno 14 odstotkov celote. E, torej, prvi diagram na četrti e, preglednici kaže pravzaprav to kritje e, hiše, tu uporabljamo resnične podatke. Torej, vendar obstajajo seveda razlike v, med našimi režimi. Tu gre za razliko pri obravnavi podružnic oziroma povezanih, pridruženih družb Eh, mi eh, seveda moramo eh, transakcije pridruženega podjetja upoštevati v hišnem računu, zaradi tega, da ne ogrozijo stranke. Evropa do, pa dovoli, da se pridružene družbe obravnavajo kot stranke. Eh, torej, eh, drugi diagram eh, kaže razliko med celotnim hišnim kritjem v skladu z pravili v ZDA. Celotno kritje, če bi se ZDA odločila za evropska pravila, se pravi, če bi izključile pridružene iz hišnega računa in bi zahtevale kritje za dvodnevno obdobje. Potem pa uh, smo seveda uporabili uh, različne podatke in naredili povzetek. Eh, diagram zgore kaže razliko na stranki, na, pri stranki eh, in sicer ta razlika znaša 35 milijard. Eh, razli, spodaj pa vidimo razliko v hišnem kritju, če bi v upoštevali evropska pravila. Tu je razlika samo 1,5 milijard. Se pravi, pri stranki 35 milijard, pri hiši pa 1,5 milijard milijard razlike, torej če upoštevamo evropska pravila. Evropska komisija je eh, <clears throat> nikoli ni menila, da je pravzaprav eh, hišno, niže hišno kritje tveganje. Eh, a, ali to pomeni, da je tudi manj kritja na voljo v primerju izpada in neplačila. Eh, mi bi se strinjali, vendar tu imamo veliko razliko eh, pri eh, kritju stranke. Mi se seveda moramo vedno vprašati, kako zaščititi stranke, kako zaščititi klerinsko hišo, kako zaščititi druge kleriške člane, kako se izogibati temu, da bi drugi kleriški člani morali plačevati zaradi izpada in podobno. Uh, uh, in uh, uh, količina kritja, uh, celotnega kritja za stranke uh, je pravzaprav odločilna za odgovor. Od od tega eh, bo odvisno, ali bomo lahko stranke eh, člana, ki ne plačuje, lahko prenesli na drugega kleriškega člana, eh, ali pa je, ali je treba likvidirati njihove pozicije in na ta način destabilizirati trge. Od odloča tudi o tem, ali je treba uporabiti garancijski sklad ali se odločiti za kaj drugega. E, vendar mi si moramo ogledati celotno finančno stabilnost e, in veliko lahko pridobimo, če e, imam, zahtevamo bruto knjiženje za vse stranke, kot bistveno več lahko dosežemo na ta način, kot če iz, povišamo minimalni likvidacijski rok za hišne račune. E, torej, e, za hišno kritje smo e, predlagali pravzaprav, da bi v ZDA CNS-i pri kritju stranke uporabili enodnevni likvidacijski rok, pri hišnem kritju pa dvodnevni likvidacijski rok. Ali ne bi to bilo na, najbolje? Uh, uh, Eh, likvidacijsko eh, rok eh, za proizvod je odvisen seveda od značilnosti pri tveganju in mi se želimo tudi želimo izogniti regulativni arbitraži, samovolji, ne želimo imeti različnih ne želimo zaračunati različno kritje, glede na to, kdo je imetnik proizvoda in podobno, kajti sicer se bodo izogibali eh, tej eh, eh uredbi. Eh, in eh, morda pa, če, če imamo različna kritja eh, in različen obračun, eh, Eh, se bodo pač odločili, eh, da eh, na mesto nekaj knjižijo kot hišno kritje v ZDA, da to knjižijo kot stranka v Evropi in podobno. Na samem začetku sem izpostavil, kako je pomembno, da si ogledamo vse celovito, da si ogledamo metodologije za kritje in da si ogledamo tudi, kako je mogoče zmanjšati tveganja. E, mi moramo upoštevati še številna druga vprašanja za to, da bi ocenili e, splošni učinek. E, pravnega in e, nadzornega okvira. E, obstajajo pač e, Eh, še druge razlike med eh, okvirom v ZDA in v EU. Eh, nekje so evropska pravila bolj konzervativna, druge pa naša. Vendar naš cilj je, da pravzaprav izenačimo ključne razlike in mi se želimo osredotočiti na doseganje finančne stabilnosti in zaradi tega menim, da bi morali začeti pri kritju strank. Tu eh, so eh, največje razlike. Torej, mi bi zahtevali eh, bruto knjiženje in obvezno zbiranje pri strankah, kajti tu imamo velike razlike, ki vplivajo tudi na finančno stabilnost in zaščito strank. Kot veste, enodnevno bruto knjiženje je nekaj, kar se dela v eh, različnih eh, eh, sistemih. In pri hišnih računih pa moramo pravzaprav tudi poskrbeti za to, da bomo pri družene družbe obravnavali na isti način. Mi si moramo ogledati prispevke za garancijski sklad in če menimo, da prvotni eh, prispevki za kritje niso zadostni, potem moramo seveda sistem spremeniti oziroma spremeniti te prispevke. Vsekakor pa ne smemo dopuščati evazivno obnašanje in eh, samovoljne odločitve, ki izhajajo iz razlik v likvidacijskem roku. Eh, vem, da sem eh, navedel veliko tehničnih podrobnosti, vendar menil sem, da, da je to morda lahko v pomoč in upam, da se eh, zavedate eh, sedaj našega gledanja na stvari eh, in sedaj sem seveda na voljo za vprašanja. Lahko se pogovarjamo tudi o drugih vprašanjih glede izvedenih finančnih instrumentov. Na vsak način hvala lepa, da sem lahko danes tukaj z vami. Hvala lepa, gospod Masad, za vašo predstavitev ki je bila eh, zelo strokovna, ampak eh, mislim, da ste nam vsekakor eh, omogočili, da zdaj bolje razumemo te tehnične vidike. Jasnost je nekaj, potem pa strinjanje je nekaj drugega seveda in seveda naši kolegi in tudi jaz sam imamo nekaj vprašanj, ki bi jih želeli vam zastaviti. Torej, ko mislite, da a, kritje pri a, strankah se ne more uporabljati za to, da pokrivamo izgube v kliničkih hišah in torej kako bi lahko te stvari spremenili, tako kot ste omenjali v zadnjem delu svojega govora. To je dejansko ključno vprašanje različne obravnave za hišne račune. Sveda imamo zanimanje za to, kako bi lahko te stvari, te razlike spremenili koliko razumem, to so vidiki, ki so velikega pomena za eh, komisijo in eh, za doseganje finančne stabilnosti. Eh, ko komisija izpostavlja relevantnost teh računov klirinških hiše v primerjavi z pač pozicijami stranka. Ampak to so vprašanja, seveda. Se lahko odgovorim tudi na to. Ne bo, bo odgovoril na te pomembna vprašanja. Prepričani smo, da denar strank ne smemo uporabljati za pokrivanje neplačil kliriških eh, hiš. Eh, zelo smo m, mm, zavirovani v to razlikovanje. In eh, torej zahtevamo od pridruženih družb, da so zajeti v račune kliriške hiše, naprimer kot je primer Goldman Sachsa. To mora biti biti uh, zajeto v računu klirinske hiše, kajti drugače, če bi, to, če bi tega ne storili, bi to postavilo pod vprašaj in bi pomenilo tveganje za druge stranke v zvezi z eh, spreminjanjem eh, tega pristopa, ko sem jaz to eh, omenjal, nisem mislil na to razlikovanje, ki ga želimo ohraniti. To je izredno pomembno. Pomembno je razumeti, da če pride do neplačila, do plačilne nesposobnosti v računo klirniške hiše, potem. Seveda ne bomo jemali denarja iz računov uh, stranka. Torej, obseg izpostavitve je seveda veliko večji, recimo, ko Liman eh, oziroma drugi so postali plačilno nesposobni, zelo, smo bili zelo zaskrbljeni, kaj se bo dogodilo z njihovimi strankami, kaj ti ko prija do uh, neizpolnjevanja obveznosti, do plačilne nesposobnosti, potem noben član ne bo več uplačeval, eh, ker se bojijo, kaj se lahko zgodi v postopku zaradi nesolventnosti, stvari so zamrnjene. In torej kliniška hiša mora sklepati o tem ima, ali ima možnost, da prenese oprostite kupca, eh, ampak to seveda bo eh, te stranke oprostitve, ampak eh, potem to je odvisno tudi od kritja tveganja. Torej, če ni ustreznega kritja, potem je to težko zadljivo in torej soglašam s tem, da moramo skrbeti uh, za to, kar se dogaja v klinički hiši, če prije do plačilne nesposobnosti. To postavlja velika vprašanja, ko gre za vprašanje uh, pozicije uh, posameznih strank spraševali ste me eh, o morebitnih spremembah v to razlikovanje, smo zavirovani in ne smemo, ne, pri, ne priti do a, eh, a, eh, pač a, prekrivanja in prelivanja iz enega v drugo. A, ampak eh, predvsem, ko gre za jamstveni sklad, eh, kajti tamle tudi imamo določena uplačila, tam je določen, tudi določeni kapitalski deleži, to moramo vse skupaj razumeti, zato da ugotovimo, ali je dovolj vsega tega. Ampak če govorimo o relativnih zneskih, o zneskih v hišnem računu v primerjavi z računi strank in to, ta delež je veliko manjši, eh, seveda, s tem se strinjam, Torej, po eni strani imamo račun stranke, po drugi strani imamo veliko manjši račun in pozicijo klirinške hiše in torej se moramo osredotočiti na oboje. Hvala lepa. In torej, eh, veliko bi bilo eh, teže se dogovoriti o nekem povečanju tega ne želimo povečati, da zato, da bi šli na dvodnevno obdobje in samo enodnevno obdobje za stranke. V tem primeru bi lahko prišlo do težav tudi pri arbitraže. Gospod Balc, koordinator za ELS, e izvolite. Ja, <clears throat> ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Masat, najlepša hvala, da ste danes z nami. Zelo lepo je, da ste nas obiskali tukaj v Bruslju. Mi v odboru Ekon zelo dobro vemo, kako pomembno je čezatlantsko sodelovanje, čeprav posebej pri vprašanju ureditve finančnega trga. Zato bi vas eh, ponovno rad spomnil na zelo občutljivo temo, o kateri se bomo zagotovo pogovarjali tudi še kasneje. In uh, sicer uh, gre za varnostno kritje eh, znotraj te ureditve. To je za nas ključnega pomena zaradi temeljnega cilja doseganja finančne stabilnosti. Zato bi vam rad zastavil vprašanje. In sicer, ali ne obstaja večja verjetnost, da bo prišlo eh, do izgube eh, v klirinški družbi pri eni izmed pridruženih članic, prej kot pa pri neki stranki, In eh, drugo vprašanje, na katerega ste delno že odgovorili, ampak sam bi se rače nekoliko bolj poglobil v to temo. In tukaj gre eh, za uh, višja varnost nakritja. Ali ne bi uh, bilo moč za temi doseči izravnavo? med uh, sredstvi uh, članov klirinške družbe in pa strank. In kako to storiti uh, v primeru, če uh, tega varnostnega kritja ni in to uh, dva dni po upravljeni transakciji. Najlepša hvala. Um, let me first of all make sure I Dovolite, da a, vas vprašam, če, da preverim, če sem pravilno razumel vprašanje. Torej, kolikor razumem prvo prvo vprašanje eh, je se je osredotočalo na verjetnost neplačila strani kliniške hiše, drugo vprašanje pa je zadevalo, ali ne bi potrebovali nekoliko večjega kritja, varnostnega kritja v takem primeru. Kar zadeva verjetnost eh, plačilne nesposobnosti, eh, kako mi gledamo na to? Torej, če prije do neplačila strani kliniškega člana, potem problem ni samo v tem, da si ogledamo konto klirinške hiše, ampak moramo upoštevati tako stranke kot klirinško družbo. E, kako so relativne, e, relativni obsegi enega in drugega, katero je tveganje za klirinško hišo, za druge klirinške člane, kako vse to vpliva in interagira, ali ta, to tveganje iz, iz, izhaja iz tega, ali ima. Uh, konto stranke za dostno kritje ali pa ne. Sicer zavedamo se, da razlika, če je 35 milijard pri kupcu, pri stranki, če to delimo z devet različnih družb, znaša potem, veste, koliko to znaša in torej imate določen vtis in občutek, ampak seveda moramo vedeti, kolikšno, kolikšen delež kritja mora odpasti na klirniško družbo. Vse postopke je treba upoštevati, treba uporabljati vsa orodja za to, da se izognemo neplačilu strani klirniške družbe. Zato imamo potem tudi prispevke v jamstveni sklad, ki ga. Ki, ga, ki jih uplačuje vsak klirniški član seveda imamo potem tudi druge ukrepe, ki jih eh, uporabljamo za spremljanje eh, pozicij klirinških eh, družb, imamo redno spremljanje v zvezi z njihovo izpostavitvijo in tako dalje. In potem pa še nekaj, kako naj se lotimo vprašanja in sicer tako, da si rečemo, ja, če imamo dvodnevni rok na eni strani, potem bomo na drugi imeli enodnevni rok, ampak tukaj moramo predvsem biti pozorni na čim bolj zdravo poslovanje. Ljudje bodo poskušali rezervirati vnaprej te svoje transakcije, kajti tako bodo imeli koristi z tem krajšim obdobjem likvidacija. In zakaj pač mislimo, da določeno kritje v določenski klinički hiši ni dovolj? In potem dajmo razmisliti o tem, zakaj ni tako. Ehm, najprej moramo primerjati z prispevki v jamstveni sklad. Kajti, če imamo kritje plus prispevki v jamstveni sklad, potem eh, to je enako vredno tudi za a, eh, zaščito cover 2, cover 2. Nekateri menijo, da cover 2 sistem ni dovolj. A, ampak eh, vsekakor mi razmišljamo takole. Če menimo, da obstaja določen problem za nezadostnimi prispevki eh, strani klirinške hiše, potem se lahko lotevamo tega vprašanja tudi na drugačen način, kot da ustvarjamo to razhajanje, kar bi lahko privedlo do nezaupanja in tudi regulatorne negotovosti. Hvala lepa za skupino SD. Gospod Alvarez, izvolite. Gospod predsednik, dobrodošli.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 v čast eh, sprijeti tega gosta tu med nami in eh, imeti priložnost se z vami pogovarjati o tej temi, ki vas je privedla do tu v Bruse, zato da bi poskušali, poskušali rešiti pogajanja v zvezi z eh, kriti za kliniške hiše in kriti za stranke. Mislim, da ena izmed naukov, ki smo se jih naučili iz te krize, je ravno to, da ni dovolj nadzorovati oziroma omiliti uh, to tveganje vsakega posameznega gospodarskega subjekta. Naučili smo se tudi, da sistemsko tveganje, ki eh, je dolga leta bilo izključeno iz analize regulatorjev in tudi akademikov in zakonodajalcev, mora odigrati eh, temeljno ulogo pri nadzoru eh, in reguliranju mednarodnih finančnih trgov. V tolikšni miri, da Bazel 3 za, za kreditne zavode predvideva tudi ustrezne ukrepe za nadzorovanje ne samo individualnega tveganja, dejavnosti, dejavnosti, ki jo upravi določen eh, gospodarski subjekt, ampak tudi eh, tiste eh, posledice, ki jih tista aktivnost ustvarja za celoten sistem. In to je stvar, ki se je treba lotiti. Tudi, kar zadeva tudi normativne razlike, zakonodajne razlike med Združenimi državami in Evropsko unijo na tem področju, imamo občutek, da ameriški sistem vključuje tudi določeno kritje iz kontov za stranke, ki je večji v primerjavi s tem, kar je določeno v eh, evropski zakonodaji. Kljub temu pa v nasprotni smeri kritje klirinških družb je videti nezadostno tudi v luči podatkov, ki ste jih opisali vi in tudi na podlagi podatkov, s katerimi razpolagajo evropski strokovnjaki, ki se ukvarjajo s to temo pri Evropski komisiji. In torej verjetno zato je Evropska unija se odločila za bolj previden pristop, ko gre za sistemsko tveganje. Eh, in sicer eh, zato tudi eh, konti klirniških družb morajo vključevati tudi to vrstno tveganje, če ni zajeto v kontih stranka. In torej zato, da bi se izognili tudi obvezni arbitraži, ki bi se jih skušali vsi izogniti in ob upoštevanju, da ta arbitraža bi lahko tudi pospešila um, uh, odločanje določenih uh, evropskih podjetij, da se podajo v združene države. Torej, uh, zakaj uh, ni bila ohranjena ta možnost, da uh, upoštevamo kot alternativo tudi dvodnevno uh, obdobje, zato da bi našli neko kompromisno točko med evropskim in ameriškim stališčem. V kolikšni meri večja sistem rastlinska zaščita, glede na to, da odstotek eh, kritja pri eh, klinških družbah v Evropi je večji, je videti, da ste to rešili na veliko bolj uklapen način v Združenih državah. Hvala. Um... Hvala lepa za vprašanje. Soglašam s tem, da je naš cilj to, da se osredotočimo na sistemsko tveganje. Veliko smo se naučili iz te krize in naučili smo se da dejansko, da lahko pride do presežnega tveganja v številnih eh, trgih, kar lahko povzroča lahko eh, res katastrofalne posledice. Doživeli smo to v naši državi za obdobje petih let in torej ja, soglašam z vašimi pripombami, ampak eh, naj povdarim, da še ni, nečisa smo se naučili iz te krize, sicer da to kritje nima nikakršne povezave z tveganjem, torej metodologija kritja nima nikakršne kakšne povezave z krizo. Torej, um, izvedeni finančni instrumenti so bili povezani s krizo, ker so bili popolnoma neregulirani. In a, uh, zato smo sprejeli določene ukrepe, da bi stvar obvladali. In tako, kot sem tudi že prej povedal, a, uh, ko gre za določene vrste izvedenih finančnih instrumentov, a, uh, smo m, mm, se veliko bolj zbližali. A, In um, torej večje, veliko večje vprašanje za sistemsko tveganje, ko govorimo o kritju za izvedene finančne instrumente, eh, je povezano z nečim drugim. Eh, pravzaprav gre za kritja za swap posle, kajti vedno bomo imeli dober delež eh, trga z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki ne bo šel skozi klirniške hiše, sploh ne. In eh, vi in mi delamo na pravilih to pogledno in predlagali smo torej veliko nižjo, uh, nižji prag za uh, to vrstne uh, pravila, veliko nižja pravila. Eh, se pravi, ko se zahteva določeno kritje in torej, ko eh, je lahko komisija relevantna. In eh, zato sem pač povedal, da sem pripravljen sprejeti tudi evropski predlog, čeprav bi mi želeli veliko nižjo raven, nižji prak ki naj pa vsem zagotovi boljšo zaščito, ampak tako kot veste, moramo uravnotežiti eh, strošek urejanja s koristi, koristmi. Ti trgi so izredno pomembni za a, eh, podjetja, a, eh, vse povsod po celem svetu, v Evropi in pri nas. Redno se sestajam s podjetji, a, ki a, nimajo nikakršne vloge pri sprožitvi kri, krize, do katere je pač prišlo. A, naj so to a, kmetijska podjetja, a, proizvajalci, a, izvozniki, ki so izpostavljeni različnim oblikam tveganja, finančnemu tveganju, menjalnemu tveganju in tako dalje. In vse to lahko vpliva na njihove stroške, zato moramo vedno razmišljati tudi o stroškovni plati. Prepričani smo, da da metodologije kritja, ki se jih zdaj držimo, ki nas je privedle do tega enodnevnega roka za večino terminskih pogodb, da je ta metodologija ustrezna in da ni botrovala krizi. Zveda, ni samo vprašanje enega dne ali dveh dni. Pogovoril sem se, s tem, sem, sem se o tem s komisijo in dejansko očali glede tega, katero obdobje bi lahko bilo najkorektnejše, najboljše. To so vsi vidiki, ki jih je treba upoštevati zato, da moja glavna skrb je pač ta, da se osredotočamo na to relativno uh, marginalno vprašanje, ko pa bi se morali pogovarjati o veliko pomembnejših vidikih. Uh, Zdaj se osredotočamo na te konte klirinških hiš, ali ne bo to en dan ali dva dni, ampak jaz ustrajam na tem, da imamo veliko drugih, veliko večjih vprašanj, o katerih bi se morali pogovarjati in poleg tega imamo veliko drugih eh, vidikov in procedur, ki vplivajo na ta celotni režim in tretjič, ne nazadnje, če uh, uvedemo spremembe, ki jih zahtevate, potem bomo enostavno samo uvedli več regulativnih arbitraži in temu se želimo vsi izogniti. Hvala lepa. Prosil bi vse govorce, da a, se držijo a, od, odmerjenega časa, torej pet minut za vsako, vsako vprašanje in odgovor. A, zato bi vas prosil, da postavljate krajše vprašanje. Gospod Kozok za skupino EKR, izvolite panie przewodniczący szanowny panie prezesie Hvala lepa. Postavil bom vprašanje v imenu kolegice Kay Swinburne, ki nažalost se ni mogla biti prisotna tu. Vprašanje, ki, se ga eh, ki ga zastavlja kolegica, zadeva ekvivalenco glede na težave pri iskanju eh, pač nekega, neke enotnosti med Evropsko komisijo in CFTC-jem pri iskanju ekvivalence v zvezi z zakonodajo o izvedenih eh, finančnih eh, instrumentih, je videti, da če se bomo bolj osvobodili, naslonili na mednarodne standarde za to, da izračunamo, um, za to, da izmerimo uh, pristop, ki temelji na rezultatih, bo vse to privedlo do manj trajn. Torej, uh, SEK je izdal neko uh, izjavo, v zvezi z delovanjem IOSCO-ja, eh, v kateri eh, je povdaril, da jih to ne zavezuje pri njihovih eh, pristojnostih sprejemanja odločitev. Torej, CFTC podpira bolj granuralna pravila na mednarodni ravni v zvezi z vprašanji, kot so standardi kritja, stresno testiranje CCP-jev in tudi reševanje in tudi načrti za reševanje in obnovo in na ta način, ali razlike med različnimi eh, jurisdikcijami ne bi bile nekoliko manjše in ne bi lahko začeli pogajanj na predpostavki, da ehm, na predpostavki ekvivalence, tako da bi imeli samo majhne, samo še manjše eh, razlike, ki bi jih bilo potrebno preseči. Torej, najprej naj povem, da kar zadeva CCP oziroma Komisijo za vrednostne papirje, ki ste jih omenjali, tukaj gre zgolj za vprašanje naših odgovornih, odgovornosti, zakonodajnih odgovornosti. Komisija lahko a, postopa samo na podlagi a, glasovanja. In ko smo mi sodelovali pri njihovem delu, nismo jih mogli nekako a, zavezati k nečemu. Kar pa zadeva vsebina, podpiram. A, delo, ki eh, se ga upravlja na področju stresnega testiranja. Mislim, da je to zelo pomembno delo. V, na tem svetu eh, še vedno prevladujejo pooblastila in suverenost nacionalnih držav in torej. Zato moramo spoštovati ta pravila, ampak mednarodni procesi so lahko zelo korisni za določanje standardov. To smo storili na področju kritja, naprimer. Imamo uh, ustrezne standarde uh, na tem področju, ki so uh, dosledni. In uh, ali eh, moramo uh, določiti bolj granularna pravila ali pa ne, pa mislim, da to bi bil izziv če bi ponovno odpirali te razprave o kritju, ampak prav gotovo bomo odprli delo, ki je bilo opravljeno tudi na drugih področjih in mislim, da še vedno bomo imeli določena vprašanja, o katerih se bomo lahko pogovarjali na dvostranski ravni. To je nekaj, kar je samo po sebi umevno. No, Najlepša hvala. Kora van Novenhojcen. Hvala lepa. Gospod Masat, hvala lepa, da ste se nam danes pridružili pri tej izmenjavi mnen. Finančni trgi so bolj povezani kot kdajkoli prej, zato je ključnega pomena, da zagotovimo stan dialog med državami in regijami, tako eh, da najdemo tudi uslezne odgovore na učinke eh, zakonodaje sprejete v posamezni državi. Eh, sama sem poročevalka eh, za eh, finančne kriterije, s katerimi se v odboru ukvarjamo že kar nekaj časa. Pogovarjamo se z nadzorniki in regulatorji iz različnih držav, Japonske, Indonezije, Južne Afrike in tako naprej. Vse te države, kakor tudi Združene države Amerike, so izrazile zaskrbljenost glede uvedbe režima tretje države kriterije uporabljajo eh, oziroma indikatorje uporabljajo vlagatelji vsakodnevno. Zato bi se rada osredotočila na tri točke. Prvič, zagotoviti moramo, da bodo indikatori, ki jih imamo v Evropski uniji, trdni in da ne bodo zlahka eh, predmet manipulacije. Drugič, zagotoviti moramo, da bodo indikatorje tretje držav lahko lahko še naprej uporabljala gospodinstva in pa vlagatelji v Evropski uniji. In tretjič, eh, nosimo odgovornost eh, tudi eh, do držav, ki niso članice Evropske unije. ZDA so že od začetka nasprotovali predlogu Evropske komisije. Dejali ste, da nimate pristojnosti za nadzor na tem področju. Pred kratkim ste eh, dejali tudi, da bi morala Evropska unija izenačiti sistem eh, Združenih držav Amerike z sistemom Evropske unije, kajti posredno nadzorujete eh, to področje in. Zanima me, ali lahko navedete nekaj primerov tega. Eh, še prav posebej z vedika trdnosti indikatorjev. In še drugo vprašanje, ali eh, zagotavljate, da eh, so vaši postopki v skladu z načeli Joska. Mislim, da se strinjate z mano, da ne bi smelo priti do boja med Evropsko komisijo in pa uh, vašo komisijo za trgovanje z blagovnimi terminskimi posli, da se ne bi smeli pogovarjati o tem, kdo ima boljšo zakonodajo, kajti kot so dejali kolegi, uh, gre za uh, visoka eh, tveganja. Klirinške družbe imajo velik eh, sistemski pomen uh, in zato bi mogoče še preoblikovala vprašanje, ki ga je že zastavil kolega iz EKR. Ali predvidevate skupne standarde na evropski oziroma na svetovni ravni? Najlepša hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Kar zadeva vprašanje indikatorjev, eh, imamo postopek pregleda pogodb in vse nove pogodbe na našem trgu eh, blagovnih terminskih pogodb eh, so ustrezno pregledane ze strani naše komisije. ogledamo si eh, tudi možnost manipulacij in goljufi. Ne vem, ali vam bi lahko eh, navedel eh, zgodovinske primere, sedaj mi je na pamet padel primer bitcoina. Ampak imamo tudi možnost sprememb obstoječih pogodb, če ugotovimo, da te ne delujejo ustrezno ampak ne gre zgolj za postopek pregleda, gre tudi za postopek izvajanja. Mi smo tisti, ki smo pričeli z temi primeri. Pri tem smo sodelovali eh, tudi z FCA v eh, Združenem eh, kraljestvu. Zadnji primer je zahteval plačilo eh, kazni v višini 2,5 eh, milijarde. Torej, ta postopek vsekakor poteka že nekaj časa in eh, seveda bomo z njim tudi nadaljevali. Če si ogledate sankcije, ki smo jih sprejeli, lahko vidite, da so naše sankcije podobne sankcijam JASKA torej ne moremo uzakoniti načele aske kot uh, in jih uporabljati uh, v ZDA, ampak uporabljamo podobne standarde, uh, ko gre za kriterije mednarodne izmenjave in tako naprej. Torej uporabljamo postopek pregleda, kakor tudi postopek izvajanja z namenom, da bi dosegli rezultate oziroma da bi uresničili cilje, ki smo si jih zastavili. Kot veste, smo sodelovali tudi pri oblikovanju načela. In eh, naša agencija za poročanje ni eh, le prevzela uh, cene nafte, um, uh, ampak uh, smo prevzeli tudi številna druga načela, ampak gre za drugačen sistem. Nimamo formalnih kriterijev, ampak ravno tako kot vi se zanimamo za zagotavljanje uspešnega boja proti goljofijam in manipulacijam želimo zagotoviti integriteto. Hvala lepa. Zdaj pa imenu skupine Guje Fabio De Masi. Uh, eh, Mr. Masat. Najlepša hvala, gospod eh, Masat, eh, za to, da ste nas obiskali. Najprej sem eh, želel eh, spregovoriti o eh, pozicijskih mejah na področju blagovnih terminskih poslov. Tukaj gre za zajezitev špekulacij. Mislim, da pri tem niste bili preveč uspešni in da se trudno ukvarjate z revizijo teh pravil. Eh, revizija naj bi bila zaključena do, leta, do konca leta 2015 in eh, tudi mi eh, bi morali to upoštevati, ko sprejemamo pravila. Torej, zanima me, kaj se je zgodilo. Uh, me je, eh, so sedaj precej eh, više zastavljene, recimo 30 trgovalcev na eh, blagovni terminski posel, predvidevanja vsekakor niso bila takšna. Potem pa so tukaj finančni inštituti z omejeno izpostavljenostjo, ki pravijo, ne upoštevajte naše absolutne izpostavljenosti, ampak si oglejte zgolj našo neto izpostavljenost. Če to prenesemo na centralne nasprotne stranke, ali menite, da bi um, bruto pozicija predstavila bolj uh, jasno sliko. V Združenem kraljestvu so uh, pred kratkim uh, priprli vortnega posrednika zaradi visokofrekvenčnega trgovanja. Sam sem skeptičen, uh, kar zadeva visokofrekvenčno trgovanje, ampak ne vem, če, ali lahko ima posameznik tako velik vpliv na trg. Kakšno je vaše stališče glede tega? Ja. Upravljamo revizijo, kot ste dejali. Mislim, da je bil zakon predstavljen pred eh, tremi leti in se je nanašal na. Eh, zelo specifične tehnične vidike, ni šlo za mandat kongresa, uh, ki smo ga dobili z namenom oglovanja splošnega stališča. Torej, uh, Predlagali smo spremembe in upamo, da bo postopek zaključen do konca tega leta kar zadeva umitve, jaz me sam nisem eh, strokovnjak za to, tako da bi to težko komentiral. Upam pa, da bomo imeli boljšo koordinacijo tudi na uh, tem področju. Izvedbeni finančni interesi, bruto in neto. Oziroma bruto v nasprotju z netom. Uh, ko govorimo o centralno uh, nasprotnih strankah uh, moramo govoriti predvsem o kritju. Banke se včasih pritožujejo zaradi svoje izpostavljenosti, ampak uh, to, kar. Uh, Pravzaprav želijo povedati, je, da, da ni prav, če si ogledamo zgolj uh, Absolutno izpostavljenost, ampak je potrebno gledati posamezne elemente, recimo neto izpostavljenost. Sedaj zbiramo podatke za tega področja in bolje razumemo situacijo. Leta 2008 situacije nismo eh, razumeli. To, kar se je zgodilo v primeru EAG, je eh, bil skoraj da razlog eh, za. popoln propad našega gospodarstva. Torej, ogledati si moramo ne le absolutno izpostavljenost posamezne, fina, posameznega finančnega inštituta, ampak si moramo ogledati tudi povezave med posameznimi um, finančnimi inštituti. E, mislim, e, da e, sedaj e, že vemo, da e, so um, določeni finančni instrumenti bolj uh, tvegani od uh, drugih. Recimo uh, zamenjava kreditnega tveganja. Res je, da smo sprožili kazenski postopek zoper borznega posrednika v Združenem kraljestvu nismo rekli, da je on lastročno povzročil uh, ta padec, uh, ampak uh, njegovo manipulativno trgovanje je vzpostavilo določene tržne pogoje, ki uh, so potem posledično uh, vodili uh, do tega nenadnega padca. Šlo je za B500. Um, torej eh, za eh, blagovno eh, terminsko pogodbo. Šlo je za to, da je ta borzni posrednik sklepal številne nakupne pogodbe, ki jih je potem odpovedal. Vendar pa seveda ni lastročno povzročil te situacije. Strinjam se z vašo zaskrbljenostjo. Sprejeli smo že veliko korakov eh, in eh, skušamo oceniti tveganja, ki se pojavljajo na našem trgu. Hvala lepa. In še zeleni. My... Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Masat. Moje vprašanje je bilo eh, podobno vprašanju kolega iz skupine GUE in sicer gre za omejitve eh, pri eh, posameznih pozicijah. Zanima me, kaj menite o um, omejitvi 40 odstotkov. Mi zeleni menimo, da je ta omejitev mogoče previsoka. Eh, težko je nadzorovati uh, trg, ne da bi presegel določene uh, zastavljene meje. Zanima me tudi trgovanje eh, z ehm, izvedbenimi finančnimi instrumenti in pa eh, blagovno trgovanje eh, v povezavi z špekulacijami. Če prihaja do špekulacij glede temeljnih dobrin Kakšno je vaše mnenje eh, glede eh, špekulacij na področju živil eh, in pa drugih osnovnih dobrin? V kolikšni meri ima trgovanje na tem eh, področju tudi eh, družbeno dimenzijo? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Moje mnenje je, da sicer obstaja določeni manevrski prostor za špekulacije, ampak eh, potrebno se je odločiti, kje je meja teh eh, špekulacij. Eh, kmet, ki želi zvišati ceno uh, svojega žita, seveda potrebuje ustreznega sogovornika in ta eh, partner, sogovornik je eh, špekulant, eh, ki nima neposrednih interesov, kar zadeva kmetijske izdelke. In na ta način kmet lahko seveda dvigne ceno svojega žita in to ima seveda tudi družbene posledice in družbeno korist. To, kar želimo doseči z omejitvami, je, da preprečimo previsoke špekulacije. Kar zadeva omejitev 40 odstotkov, eh, to eh, je sicer višja številka, kot smo jo predlagali sami. Sam vam tega ne morem tako eh, podrobno pojasniti, kajti priznati moram, da nisem izvedenec tega področja, imam pa veliko sodelavcev, ki so. Zato bi rad danes povedal, da si je potrebno ogledati tako omejitve, kakor tudi izjemne omejitve. Eh, iz, ogledati si morate elemente, na katerih temelji izračun in potem se šele lahko odločite, kje boste potegnili črto. Mi seveda to jemljemo zelo resno. Eh, kmetijstvo je tisto področje, kjer eh, se je pravzaprav začel pogovor o zagotavljanju določene varnostne mreže. Pri nas eh, na kmetijskem področju delujejo včasih tudi izjemno velika podjetja, ampak zagotavljanje živil za naše družine je seveda ključnega pomena in zato moramo zagotoviti učinkovito uporabo trga ta trg mora služiti končnim uporabnikom. Ne gre za igrišče finančnih inštitutov, eh, ki bi eh, na tem trgu imeli proste roke in bi lahko manipulirali. In to je za nas ključnega pomena pri vzpostavitvi teh pravil. Najlepša hvala. FDD Markovali. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Masat, da ste prišli sem. Hvala lepa za vašo predstavitev, ki je bila izjemno tehnična, podrobna, pa tudi izjemno zanimiva. Eh, vesel sem, da obstaja ta duh sodelovanja, kajti eh, sistemska tveganja so tveganja, s katerimi se moramo spopasti z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo. Zaradi tega potrebujemo tudi čim bolj globalen pristop eh, k temu vprašanju. Eh, imamo seveda močne eh, dvome, ki so jih vzpostavili eh, že drugi. Seveda nekateri so za evropsko zakonodajo na tem ročju, drugi ne. Kritike se pojavljajo predvsem zaradi tega, eh, ker obstaja bojazen, eh, da bi prišlo do znižanja kriterijev v primerjavi z eh, trenutno evropsko zakonodajo. Seveda pa potrebujemo veliko večjo preglednost teh instrumentov, tako da bi preprečili špikola, špekulacije glede temeljnih dobrin in tako naprej. Lahko bi vam navedel nekaj primerov iz Italije, tudi glede zamenjave kreditnega tveganja, eh, želeli smo se pravzaprav zavarovati, pa smo na koncu plačali eh, več, eh, kot smo pričakovali zaradi zvišanih obrestnih mer. Številni kolegi so že izpostavili točke, ki sem jih želel poudariti tudi jaz. Zanima me, Eh, kaj eh, menite o evropskem nadzornem organu, ki bi bil eh, podoben ameriškemu organu OCC za nadzor ameriške valute. V Evropi nimamo ocen glede izvedbenih eh, finančnih instrumentov, ki naj bi jih eh, imele banke. Eh, torej, zelo veseli bi bili natančnejših podatkov. Um, well, I, I agree, we need more. Strinjam se, potrebujemo večjo natančnost in boljše razumevanje in veliko dela poteka na tem področju. ne morem uh, jaz govoriti o tem, uh, kakšen sistem oziroma kakšen organ Evropska unija potrebuje, da bi to dosegla. Uh, seveda pa se je potrebno osredotočiti na poročanje uh, o uh, trgovanju, o uh, različnih. Uh, elementih in sicer eh, v okviru repozitorija sklenjenih poslov. To, kar želimo doseči, je veliko, veliko boljši koncept eh, z veliko več podatki, eh, kot jih trenutno ponuja OCC v ZDA. Torej, veliko dela poteka na tem področju, skušamo doseči harmonizacijo in mislim, da smo dosegli že dober napredek mednarodna skupina se sestala v našem uradu ta e, teden in e, tudi Evropska centralna banka je sodelovala oziroma celo sopredsedovala. Ko bomo vzpostavili ta sistem, bomo imeli e, veliko boljše podatke in bomo bolje vedeli, kje se pojavljajo tveganja, kakšna natančno je izpostavljenost. Imamo namreč težave za izmenjavo informacij, predvsem za čezmejno izmenjavo informacij. Seveda moramo harmonizirati standarde, ampak mislim, da smo na dobri poti. Če Evropa poleg tega potrebuje še eh, kak drug organ, o tem bo se morali odločiti sami. Uh, Hvala lepa. Koliko razumem? Imate še 8 minut. Mogoče bi lahko združili preostala vprašanja. Barbara Kaper. Minuto in pol največ imate na voljo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospod Masad, za zelo eh, podrobno predstavitev eh, v zvezi z metodologijo in upam, da boste skupaj s komisarjem Hiljem našli zadovoljivo rešitev. Jaz imam bolj splošno vprašanje glede izvedbenih finančnih instrumentov in pa stabilnosti trgov pri eh, trgu G20 v Pittsburghu so eh, bili sprejeti, sprejeta temeljna načela eh, za področje OTE, OTC, torej za izvenborzne proste eh, trge in eh, trgovanje z OTC naj bi eh, glede na te odločitve bilo ravno tako vključeno v eh, registr. Eh, vaša uh, organizacija je bila ena izmed uh, prvih, uh, ki je zahtevala izboljšanje preglednosti, boj proti sistemskemu uh, tveganju v Evropski. Ki uniji in pa v ZDA je največ trgovanja z izvedbenimi finančnimi instrumenti. Eh, v Evropski uniji imamo uredbe MIFID, eh, MIFIR in zanima me, ali menite, da bo trenutna zakonodaja Evropske unije na tem področju in na področju OTC zadostovala za boj proti protekcionizmu na področju zamenjave eh, tveganja in v kolikšni meri eh, so eh, načela eh, usklajena in sicer med Evropsko unijo in ZDA in kakšna je povezava med Mifidom in primerom Frank Dots. Številna vprašanja. Hvala lepa, gospod Hayes. Čisto na kratko, gospod predsednik, nimamo več veliko časa. Prisrčno dobrodošli. Zanimivo je bilo prisluhniti uh, Eh, vašemu mnenju glede pozicijskih eh, omejitev, glede eh, izvedbenih finančnih instrumentov. Razmišljamo o posledicah sprejete zakonodaje, imam pa zgolj kratko vprašanje za vas. Ali drži, če rečem, da v ZDA menite, Eh, da eh, ne bi bilo dobro imeti mednarodnih standardov, pa naj bodo to standardi ASK ali pa eh, katerikoli drugi mednarodni standardi. Leta 2008 smo govorili o združitvi vseh posameznih elementov, elementih za reševanje bank, za sanacijo in tako naprej. Ali bomo sprejeli skupne standarde, potem pa bo od eh, vsake posamezne države odvisno, eh, ali bo te standarde izvedla ali ne. In eh, kaj menite o tem, ali to zadostuje? Fernandez, 30 sekund komisija, potem pa vam bom dal besedo. Čisto na kratko. Če se malo odmaknem od konkretne teme, o kateri danes razpravljamo, me zanima, v kolikšni meri bodo storitve vključene v eh, pogodbo o čezatlantskem eh, sodelovanju, v pogodbo TTIP. Eh, kakšno je vaše mnenje? In kakšne bodo po vašem mnenju? posledice eh, te trgovinske eh, pogodbe, predvsem sindikati imajo s tem veliko težav, sedaj pa Evropska komisija. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospod eh, Masat. So zakonodajalca, parlament in svet sta dala Evropski komisiji mandat, da sprejema odločitve v zvezi z sodelovanjem z tretjimi državami. Eh, pri tem eh, je eh, seveda potrebno upoštevati dva kriterija. Vsa načela morajo biti usklajena in mislim, da smo za ZDA dosegli velik napredek na tem področju. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi, da so pravila tretjih držav enakovredna našim pravilom in to ni nič novega kajti Evropska komisija jih se je že obrnila na ZDA in izrazila svojo veliko zaskrbljenost glede vprašanje eh, omejitev. Zakaj eh, smo eh, zaskrbljeni? Zaradi tega, ker je OSKO sprejel mednarodne standarde, ampak na enem področju sporazuma ni bilo in sicer glede omejitev in zato imamo težave, kajti ena izmed držav članic se ni strinjala. Če eh, sprejmemo eh, odločitev, eh, kot je trenutno predvideno, če sprejmemo to pogodbo takšna, kot je, potem bodo centralne nasprotne stranke iz Evropske unije morale izpolnjevati vsa uh, ameriška uh, pravila. In uh, za evropske centralne nasprotne stranke torej sprememb ne bo. Vprašanje pa je, uh, ali eh, lahko mi dopustimo vstop ameriških centralnih nasprotnih strank na evropski trg in jim pri tem dovolimo, da imajo drugačne pozicijske omejitve kot mi. Osredotočamo se v Evropski uniji vsaj predvsem na finančno eh, stabilnost. Eh, kolateralno tveganje eh, za centralne nasprotne stranke je pri tem ključnega pomena. Tukaj govorimo v imenih, kot so Golden Sachs, eh, Deutsche Bank eh, in tako naprej. Tukaj želimo, da je eh, poudarek na kolateralnem tveganju. Zaščititi želimo stranke. In eh, pri vas eh, v eh, ZDA. Eh, želite, da bi več tveganja nosile stranke. Torej, mi imamo više standarde, ko gre eh, za zaščito eh, strank. Kako to rešiti? Ne sprejmamo pojasnila, da je v ZDA pač število strank višje, medtem ko je v EU število strank nižje. Eh, to ni zadostna utemeljitev, če neka centralna nasprotna stranka eh, propade in se bojo propad popelje celotno družbo, kaj se bo zgodilo eh, potem. Parlament in pa svet sta se odločila, da potrebujemo močno zaščito centralnih nasprotnih strank v odnosu do velikih bank. In sedaj poteka razprava o tem, eh, katera zakonodaja je eh, boljša. Eh, kaj pravi trg? Če ne bomo poskrbeli za harmonizacijo, bo prišlo do selitev centralnih nasprotnih strank, zaradi tega, ker te preprosto ne bodo več konkurenčne bruto, uh, odnosu, uh, bruto pozicijo v odnosu do neto pozicije, tukaj gre za tehnično vprašanje. Odločitev, da bomo konstruktivno sodelovali, da bomo izmenjavali podatke, uh, ja, to že počnemo. Pozivamo CFTC, da sodeluje z nami v Evropski uniji in da skupaj sprejmemo standarde glede eh, CNS vendar pa mislim, da ne moremo zgolj eh, nadgrajevati eh, kapitalskih eh, zahtev za banke. Potrebujemo nov sporazum. Najlepša hvala. Gospod Masat. Well, let me uh, try to go in order. Uh, no, bomo šli po vrsto. Glede trgovinskih vprašanj. E, to je verjetno naslednje vprašanje, ki ga moramo bolj aktivno urediti. Torej, trgovinska pravila moramo verjetno bolj harmonizirati, kot jih imamo. E, sedaj seveda ne morem iti v tehnične detalje zaradi časa, vendar nekaj stvari. Kongres e, pač želi, da implementiramo naša pravila in zaradi tega je agencija hitro. Eh, ukrepala. Težko pa je seveda, ko imamo globalni trg, ki ni reguliran pravzaprav v nobeni državi in potem pa imamo eno državo, ki eh, usili na nek način eh, trgovinski okvir, preden ga spremejo druge države. Tu se stavijo problemi in dobro bo, ko bo Evropa pripravila nekaj takega in potem moramo stvari harmonizirati nasplošno rečeno glede harmonizacije. Mislim, da smo storili že zelo veliko na področju harmonizacije. E, ljudje prihajajo k meni in pravijo, e, stvari niso harmonizirane, so, niso, niso harmonizirane zaradi tega, ker so navajeni, e, da e, pravil ni. Sedaj pa imamo velik trg in harmonizirali bomo Eh, kar se da, obstajale bodo pa pravzaprav tudi razlike. Eh, Naprimer, eh, za vrednostne papirje tudi velja, da jih drugače prodajamo v Evropi in v ZDA in na japonskem. Mi bomo pač harmonizirali, kar se da, vendar eh, popolne doslednosti ne bomo eh, imeli. To je sicer krasen cilj, ampak težko ga je doseči. Drugo vprašanje. Mi imamo pač naše nacionalne zakone in mi verjamemo v proces EASKO in mi eh, seveda podpiramo eh, Eh, eh, druge, naprimer FSB, čeprav nisem član, smo veseli, da obstaja. In standardi, ki nastanejo v teh eh, mednarodnih organizacijah ali pa drugot, no, mi si jih moramo gledati, vendar mi nismo tisti, ki regulirajo. Ali je to dovolj? No, mi se trudimo, Eh, da naredimo kar se da. TTIP, eh, torej to je zunaj mojega področja delovanja, torej mi smo imeli dialog o finančnih storitvah, eh, ta je bil zelo koristen. Mislim, da je bilo nekaj rečenega tudi o sindikatih, tega pa nisem povsem razumel. Lahko me poznaje vprašate še enkrat potem. Potem komentar Patrika Pearsna naslednje. Eh, CNS eh, in Evropa, da morajo pač eh, sprejeti vsa naša pravila, zato da bi lahko trgovali z nami. To ne velja. Torej, torej mi ne prepovedujemo pravzaprav trgovanja terminskih pogodb v Evropi in tudi ne zahtevamo registracije eh, v Evropi. Eh, torej, mi želimo pač eh, stvari urediti v ZDA. Torej, vi želite kazni za uh, vsakogar, ki trguje z CNS-ji, ki jih vi niste registrirali. Tega pri nas ni potem. Češ, da eh, nas ne brigajo velike banke in tveganja, ki jih eh, povzročajo, to seveda ne velja in mislim, da o tem sploh ni treba razpravljati. Eh, torej, mi spremljamo klirinške člane in ščitimo pred njihovimi neplačili oni so del pač posla, o tem se moramo pogovarjati, vendar ne smemo se osredotočati samo na en vidik pred eh, seboj in moramo imeti celovito sliko. Seveda, eh, velike institucije eh, povzročajo tveganje za finančno stabilnost, tega se vsi zavedamo. Potem Patrick, mi si bomo z veseljem ogledali vse analize, eh, ki nam jih boste dali na voljo o vseh teh stvarih, za katere menite, da so potrebne, vendar tega zaenkrat še nismo dobili. Eh, torej, upam, da sem odgovoril na vse vprašanja, sem kaj spustil. Eh, hvala lepa gospodu Masadu. To je bila zelo zanimiva izmenjava mnen pričakujemo pozitivni rezultat eh, pogovorov s komisarjem Hilom. Eh, torej, menimo, da ima komisija jasen mandat, da zagotovi, da se rešujejo skrbi eh, v zvezi s finančno stabilnostjo in velikimi institucijami. Eh, hvala lepa, da ste bili tukaj. Hvala lepa, tudi jaz sem vesel, eh, da sem bil tu pri vas. Okay, eh, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Prejdemo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer eh, je pred nami glasovanje o mnenju eh, o davčnih otajah in zogibanju davkov kot izzivih za upravljanje socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju. Lahko začnemo s glasovanjem. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Ostršani. Sprejeto. Predlog spremembe 4 za proti. Eh, zdržani sprejeto, predlog spremembe 5 za, proti, zdržani, zavarnjeno, predlog spremembe 6 za, proti, zdržani, sprejeto, predlog spremembe 7 za, proti, zdržani, sprejeto devet, se opravičujem, bilo je zavrnjeno. Devet eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe deset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Enajst eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dvanajst za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe trinajst za, proti, zdržani, zavrnjeno. Štirinajst za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Preverjamo drugi del. Glasujemo elektronsko. Mm -hmm. One does not work. Eno ne dela, konec glasovanja. 21 za, 26 proti, zavrnjeno. Kom. Predlog spremembe 23 za, proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis C v treh delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. Mislim, da moramo preveriti drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Kdo je za? Proti vzdržani. Mislim, da je to ista večina sprejeto, vendar preverimo. Ne vidim dobro rok. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, vendar preverimo predlog spremembe 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis E. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis F v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Preverimo. Preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti. Ista večina sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, zdržani, zavrnjeno 55 za, proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis H, za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis I, za, proti, zdržani, sprejeto, predlog spremembe 63 za, proti, Preverili bomo elektronsko 63 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisija za proti zdržani. Sprejeto kompromis K za proti zdržani. Sprejeto kompromis L za proti zdržani. Sprejeto kompromis predlog spremembo 81 za proti stršani sprejeto, kompromis M za proti stršani sprejeto, predlog spremembe 86 za proti stršani sprejeto, kompromis N v treh delih, prvi del za proti stršani sprejeto, drugi del za proti stršani sprejeto stršani sprejeto, vendar preverimo drugi del, kompromise ne glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, stršani, sprejeto. Z isto večino kompromis O za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis P za, proti, stršani sprejeto. Predlog spremembe 97 v dveh delih, prvi del za, proti, stršani sprejeto, drugi del za, proti. Preverili bomo drugi del predloga spremembe 97, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali eh, o besedilu v spremenjeni obliki za, proti, vzdržani. Poročilo je sprejeto. Sedaj glasujemo. Konec glasovanja. 43 eh, za, 2 proti, 5 vzdržanih čestitke poročevalcu. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja eh, točka. Eh. Predsedoval bo Peter Simon.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 danke sehr. Najlepša hvala, drage kolegice in kolegi. Pod točko dnevnega reda 6 imamo prvo izmenjave o osnutku mnenja eh, kolege Đorđoša Kirstosa o evropskih strukturnih in investicijskih skladih ter dobrem gospodarskem upravljanju. Poročevalcu dajem najprej besedo. Đorđos, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. No, napisal sem osnutek mnenja eh, za eh, odbor eh, Ekon, eh, da bi to dali odboru regi o strukturi in investicijskih skladih ter dobrem gospodarskem upravljanju smernicah za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah. Prijel sem eh, že komentarje. eh, kolega Fernandesa Alvardesa Jonasa in pričakujem tudi komentarje drugih kolegov in sicer do 19. maja. Potem eh, bom eh, sporočevalci v senci organizirali srečanje, zato da finaliziramo osnutek mnenja, eh, ki bo eh, dolgo največ eh, eno stran, zato da pošljemo prava politična sporočila. Eh, splošni kontekst je naslednji. Mi priznavamo eh, pomen evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Treba je upoštevati, da zagotavljajo nujno potrebna vlaganja v delovna mesta in rast pomembno je, eh, da se izboljšuje eh, situacija v evroobmočju in v celotni Evropski uniji in eh, te investicije morajo biti strateške. In povezavo teh skladov uh, z eko, uh, okvirom Evropske unije za gospodarske upravljanje je treba še okrepiti. Treba je torej uh, kontrolirati gospodarstvo, proračun in dolg in na ta način bomo tudi lažje privabljali naložbe. Uh, tudi komisija mora uh, pravzaprav. Uh, uporabljati določena pravila, jih nadzorovati in mi moramo pač eh, zagotoviti, da eh, se povežejo evropski strukturni in investicijski skladi z evropskim okvirom za gospodarsko upravljanje. Ne smemo pa dopustiti, da bi regije bile penalizirane, češče, da niso bile sposobne kontrolirati proračunskega deficita. načeloma eh, dopuščamo možnost preminjanja programov, eh, čeprav se daje prednost stabilnosti pred eh, prepogostim spreminjanjem. Želimo vključiti parlament v proces odločanja in uvajamo tudi sistem zgodnjega opozarjanja, če gre nekaj Eh, narobe, želimo biti obveščeni, vsekakor smo za naložbe, ki razvijajo regije in zagotavljajo ekonomsko in socialno kohezijo. To so seveda zelo težki eh, cilji. Eh, težko jih je doseči. To je pač splošna misel in morda bo gospod Fernandez Alvarez Jonas stvari še pokomentiral. Sicer pa smo odprti za predloge. Hvala lepa. Najprej kolega eh, Fernandez Alvarez, eh, poročevalec v Sence za SND. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil za delo eh, poročevalca pri pripravi tega mnenja. Tu povemo, kako naj bi uporabili člen 23. Na V zadnjem mandatu je ta odbor glasoval proti temu členu, kljub temu negativnemu glasovanju smo dobili eh, evropske predpise in te moramo sedaj spoštovati. Mnenje poročevalca je dobra podlaga za razpravo, skoraj ravnovesje, to je tudi dobro Eh, za razprave o predlogih sprememb. Eh, imam dva komentarja, ki sta zelo blizu tudi temu, kar je povedal poročevalec. Eh, torej, tu gre za makrokondicionalnost, potem gre seveda za prekinitev plačil, vendar Predvsem pa želimo pravzaprav eh, okrepiti eh, sodelovanje med evropskimi strukturnimi in investicijskimi eh, skladi eh, in eh, okvirom EU za gospodarsko upravljanje, če v neki regiji grozi izpad plačil. Eh, mi ne smemo pozabiti na državljane, ki so. Eh, končni eh, koristniki evropske kohezijske politike. Tega ne smemo eh, kaznovati zaradi napačnih odločitev države. Lahko bi se zgodilo, da državljani. Evropski državljani nimajo državljanstva države, v kateri prebivajo, tam ne morejo niti iti na volitve in zaradi odločitve te države bi bil Eh, ta evropski državljan kaznovan, eh, eh, čeprav na njo ni imel nobenega vpliva. Torej, rdeča nit je, da se kontrolira tudi pravilno izplačevanje, da tu ne prihaja do zlorab. Se pravi, 23. člen bi morali zaradi tega samo previdno uporabljati, kajti izpad plačil naj bi oziroma prekinitev plačil Eh, je skrajna rešitev. Potem pa je pomembna točka, ki se nanaša na vlogo Evropskega parlamenta. Eh, pri spreminjanju programov eh, mora biti parlament vključen in zlasti je pomemben nadzor, ko prihaja do ustavitve plačil. Torej ta dokument je dobra podlaga za razpravo. In končno besedilo naj bi tudi pokazalo, da je ustavitev plačil eh, rešitev v skrajnem primeru in zahtevati moramo tudi eh, okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Hvala lepa. Eh, sedaj pa za EKR Stanislav Ozok. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa poročevalcu za eh, dober osnutek. Podpiram to, kar pravi poročevalec, rad bi pa še izpostavil, da eh, zahtevo po reprogramiranju skladov eh, spremljajo tudi določeni zakonski eh, predpisi. Torej, če se bodo eh, ti programi spreminjali minimalno, potem ni težav z uporabo 23. člena, vendar mi moramo upoštevati celotno situacijo, celotno državo in tudi regijo. Na podlagi svojih izkušenj pa vemo, da eh, se krivi lokalna vlada za dejanja centralne vlade in zaradi tega pozivam eh, komisijo naj vedno natančno premisli, eh, ko se odloča oziroma ko predlaga ustavitev plačil. Mi potrebujemo dialog in preglednost celotnega procesa. Tako kot eh, govornik pred menoj, menim, da je treba vključiti parlament v proces odločanja in ob koncu želim še povedati, da potrebujemo nadaljne strukturne reforme v državah članicah. Hvala lepa. Hvala lepa. Za Alde sedaj Kora. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poročevalcu za osnutek mnenja. E, strinjam se z mnogimi določbami, zlasti glede tega, da je treba zmanjšati e, politično tveganje za vlagatelje e, mnenje obravnava zelo pomembno temo in sicer način porabe denarja iz evropskih skladov. Države članice morajo ta denar pametno porabiti, tako da krepijo svojo gospodarsko strukturo. Dolgo časa smo razpravljali o krepitvi konkurenčnosti in gospodarske strukture v državah članicah, vendar mnogih pravil v preteklosti niso implementirali. Države članice dosti krat ne spoštujejo predlogov iz eh, priporočil za posamezne države. To škodi oživljanju gospodarstva v EU. 23. člen ne spodbuja države članice k reformam. Pravzaprav nagrajuje tiste, ki ne sprejemajo ukrepov. E, komisija lahko razmi, e, upošteva samo socioekonomsko situacijo v državi članici, ko po 23. členu razmišlja o ustavitvi plačil. In, uh, Eh, ustavitev plačil je odvisna od stopnje brezposelnosti. Eh, se pravi, države članice, ki eh, ne izvajajo sprememb, ki ne spoštujejo nasvetov, dobijo nagrado za to, saj se pravzaprav Eh, pri njih eh, plačila zmanjšujejo manj kot v tistih državah, ki se bolj trudijo. To je nespremljivo. Torej, mi se eh, moramo pravzaprav tu osredotočati tudi na to, ali države članice izvajajo priporočila, ki jih prejmejo. Na ta način bomo dali prave spodbude, zmanjšali tveganja in tudi eh, zagotovili enako obravnavo vseh držav članic in hvala lepa poročevalcu in upam, da bomo kmalo dobili eh, dokončno besedilo. Eh, sedaj pa zaguje kolega Papadi Polis. Eh, hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu eh, za delo, ki ga je upravil do sedaj. Naj vas, naj spomnim kolege in tudi vse politične skupine, na stališče parlamenta v zvezi s 23. členom. Naše mnenje je bilo negativno. Glasovali smo proti. Menili smo, da 23. člen eh, pravzaprav eh, spodkopava socio, socialno in regionalno kohezijo in ali bomo mi še naprej branili to stališče parlamenta ali pa bomo delali tako kot v preteklosti in eh, enostavno sprejeli dejstvo, da niso upoštevali našega mnenja. Torej, moje mnenje je, da moramo braniti pozicijo Eh, parlamenta in ustaviti izvajanje člena 23. Ta člen moramo pozabiti, ne izvajati. Eh, mi moramo pokazati nekaj zdrave pameti in ne smemo razmisliti, kako pravzaprav omiliti določene vrstice, iz eh, besedila eh, komisije. Ne, mi moramo pogledati, kaj še lahko storimo. Eh, v usklajevalnem postopku se moramo potruditi, da okrepimo vlogo parlamenta, pozicijo parlamenta za to, da lahko zaščitimo te regije, se pravi regije, ki ne bi smele plačati cene za uh, Eh, fiskalne neumnosti svojih vlad. Mi moramo krepiti programe, ki bodo zmanjševali regionalna in socialna neravnovesja, ki so se slabšala v krizi. Ta neravnovesja in brezposelnost so se povečevali, kjer eh, je eh, bila največja recesija eh, politična in regionalna kohezija naj bi pravzaprav odpravljali neenakosti. Zaradi tega prosim, da delamo bolj na poročilo Lopez, ki je poročevalec za regi, saj to je mnenje o tem poročilu in mi moramo bolj krepiti vlogo parlamenta v celotnem postopku in hkrati pa se moramo zauzemati za stališče, ki ga je parlament eh, sprejel v prejšnjem mandatu pred zadnjimi volitvami. Eh, s predlogi sprememb želim pravzaprav Eh, iti v to smer in upam, da me bodo kolegi podprli, eh, če menijo, da bi bilo treba iti po tej eh, poti. Hvala lepa, Dimitros. Sedaj pa Sven Gigol za zelene. Ähm, äh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za ta osnutek mnenja, ki ga je pripravil kolega naj povem, da doma imamo težave z mm, mravljami. Morda mm, se spominjate, da mravljice poleti mm, ponavadi. Uh, prihajajo v hiše, v stanovanja in uh, možnost se jih znebiti je ta, da postavimo na glavo celotno stanovanje in najdemo gnezdo teh mravelj. To bi lahko bila ena rešitev, ampak um, recimo to, uh, podobna rešitev je bila predstavljena in predložena tudi v tem primeru. Mi tega nismo podprli, kajti uh, mislimo, da. Uh, Če bi na tak način postopale v državah, ki so bile najbolj prizadete zaradi krize, bi ugotovili, da s takimi drastičnimi ukrepi pravzaprav bi prizadeli ravno tiste ljudi, ki so najmanj krivi za vse. In zato soglašam s tistimi kolegi, ki so, kritič, ki so se kritično izrazili do tega pristopa. Žal mi je, da številne države se ne držijo priporočil po posameznih državah. Sprašujem se torej, zakaj, eh, zakaj naj bi to bilo pravilno? pravilno orodje za boj proti tem problemom, glede na to, da veliko držav tega ne spoštuje. Torej, okrepitev, zato da bi okrepili mnenje in zato da bi omejili škodo, ki bi jo lahko povzročili s tem, bi predlagali neko orodje, ki bi bilo bolj primirno za neko razumno rešitev tega problema nekaj podrobnosti. Eh, ena točka se nam zdi vredna razmišljanja. Soglašamo s splošnim pristopom, ki ga najdemo v osnutku poročila. To so metode v zvezi s procesom, ki bi ga petrovali za oceno iz uredbe o splošnih določbah, kar zadeva makropogojenost, ki je povezana z kohezijskimi skladi. Zakonodaja, tako kot je bila sprejeta ob koncu prejšnjega mandata, predvideva tako oceno, ne da bi zagotovila dodatnih področij pojasnilo v zvezi s procesom, ki bi privedel do tega, vključno tudi z upletenostjo eh, oziroma vlogo raznih akterjev oziroma deležnikov. Zato eh, za, bi želeli vedeti od komisije, katera je interakcija med eh, nedavnim poroč, sporočilom komisije o fleksibilnosti in naložbeni klauzuli in smernicami iz člena 23 uredbe o splošnih določbah. In morda predstavniki komisije uh, bi lahko komentirali o tej možni povezavi. Hvala. Dank, Sven. Hvala lepa, Sven. In še zadnji iz vrst eh, poročevalcev v senci, gospod Marko Vali za EFTP in eh, gli altri relatori. Hvala, soglašam z ostalimi poročevalci v senci, ki so spregovorili pred mano in ki so se kritično izrazili na račun 23. člena te uredbe, kajti mislimo, da v uh, mnenju za, poroč, za odbor regij uh, je potrebno spremeniti veliko uh, stvari. Najprej uh, načelo pogojevanja uh, določenih načel z uh, načelom upravljanja, to je paradoks, kajti če država ne eh, uspeš spoštovati določenih omejitev oziroma na proračun, potem ne bo nikoli kos eh, drugim podobnim načelom. Zato bi samo še poslabšali gospodarske pogoje in bi izostrili tudi eh, socialne napetosti. Sicer pa soglašamo z morabitjo ustavitvijo plačil, če pride do korupcije oziroma do upletenosti kriminalnih hudodejskih združb. Velja tudi povdariti, da povečevanje dolga se dogaja zdaj je na nacionalni ravni, ampak če uporabljamo 23. člen, bi za to plačale konkretno regije. In tudi to je paradoks. Tudi se ne upošteva dejstva, da prošnja za reprogramiranje pogod predpostavlja pomembna upravna bremena, eh, to bi vse nosile regije oziroma lokalne skupnosti. Predlog, ki bi ga lahko dali v, za večjo fleksibilnost, je pregled klauzule o naložbah, tako da bi diskontirali nacionalne in regionalne prispevke pri izračunu primankljaja, zato da bi povečali manevrski prostor držav članic v kohezijski politiki. To so nekatere pripombe, ki jih eh, bomo posredovali in upamo, da bomo uspeli najti neko kompromisno rešito, glede na to, da a, eh, obstaja precejšnja večina za to, ki si želi spremembo 23. Eh, člena. Hvala. Dank, Marko Vali. Hvala lepa, Marko Vali. Do sedaj imam še eno prijavo. Uh, Eh, in sicer kolegice Ive Maletič. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegu, gospodu Kristusu, za mnenje, pripravo tega mnenja. Moram reči, da sem vesela, ko slišim, da vsi zasledujemo en in isti cilj, to je, da zagotovimo čim boljše izvajanje kohezijskih politik in da ne ogrozimo manj razvite regije toda to eh, pogledno eh, potrebujemo dobro gospodarsko eh, upravljanje in to je treba upoštevati. Mislim, da moramo tudi to imati upoštev. Torej, dobro poslovodanje je predpogoj za uspešne kohezijske politike. In glede na to, da imamo ta člen v uredbi, potem moramo čim bolje izkoristiti in izvajati te določbe. Ta člen bi lahko bila dobra spodbuda za države članice, zato da ne bi gledali na kohezijsko politiko ločeno od gospodarskih politik, kar pa uh, se zelo pogosto dogaja. Uh, Eh, in torej to lahko enostavno ugotovimo, če si ogledamo prakso. Samo na tak način kohezijska politika bo eh, lahko postala, da lahko prešla z investicijske politike na razvojno politiko. In jaz razumem kohezijsko politiko kot razvojno politiko, ne samo kot naložbeno politiko. Torej, popolnoma soglašam z kolegico Koro, eh, glede tega, da se moramo bolj osredotočiti na učinkovitost in na izvajanje priporočil po posameznih državah in eh, da makroekonomski kazalniki eh, bi lahko bili nekoliko različni. In torej komisija bi morala bolj upoštevati, kako države kako so države dejansko, se dejansko odzvale na priporočila po posameznih državah, najprej na ravni načrtovanja pri operativnih programih in pri partnerskih sporozumih in na to eh, bi morala analizirati konkretno izvajanje operativnih programov v praksi. In to ob primirjenju in v povezavi z priporočili za tisto državo. Eh, z veseljem delim z vami torej eh, eh, informacije, ki sem jih prejela od komisije. Povedali so mi, da zdaj so v postopku analiziranja ali države članice, ali so države članice res upoštevale pri operativnih programih priporočila po posameznih državah. Komisija bo pripravila dokument, v katerem bo analizirala ali so bile priporočila eh, po posameznih državah upoštevana pri posameznih eh, prednostnih nalogah in dejavnostih v operativnih programih in ali jih upoštevajo pri izvajanju teh aktivnosti operativnih programov. To je pomembna povezava med kohezijskimi politikami in dobrim eh, gospodarskim upravljanjem. Temu se ne moramo izogniti. Želela bi tudi uh, izpostaviti še en pomemben problem, ki je prav tako povezan z dobrim gospodarskim upravljanjem. To je problem, ki, o katerem smo že večkrat razpravljali na, od, na odboru za proračun in na odboru za regionalne zadeve, ampak na, ne na tem odboru, ampak to je prav tako pomembno tudi za nas. Gre za celo vrsto uh, Eh, zamuda pri izvajanju evropskega proračuna, zamujamo s plačili za kohezijsko politiko, ampak ne samo za to politiko, ampak tudi za vse ostale druge programe Evropske unije. Ali eh, v tem primeru eh, se res držimo dobrega gospodarskega upravljanja? Kajti mi vselju, eh, vseljujemo oziroma nalagamo določene predpise prek direktive glede tega, da je treba plačevati v roku 60 dni vse obveznosti, zdaj pa smo ravno mi tisti prvi, ki ne plačujejo pravočasno. Torej, zelo pomembno je tudi to, eh, da o tem ne razpravljate samo ta dva odbora, ampak tudi mi, odbor eh, Ekon, kot eh, vodilni odbor, kot pristojni odbor za te zadeve. Hvala. Hvala. Hvala lepa, Ivana. Gledam okrog sebe, ne vidim nikogar več, ki bi se prijavil k besedi in zaradi tega eh, sedaj sprašujem eh, komisijo, ali se ji zdi smiselno sedaj še kaj dodati. Ja, to je stefal, pite se. Očitno da, prosim. Um, Hvala, predsednik. Nimamo veliko pripomb z naše strani. Seveda se zahvaljujemo poročevalcu za opravljeno delo. In eh, očitno ta povezava med evropskim financiranjem in dobrim gospodarskim upravljanjem je bistvenega pomena. Zato um, smo zelo ustrajali na neki novi določbi, za katero smo želeli, da jo vključimo v nov upravni okvir. Kaj ti? Eh, učinkovitost evropskih naložb se lahko zagotovi, če bomo delovali v okviru takega konteksta, kjer je gospodarsko okolje dovolj trdno. Samo nekaj pojasnil. Najprej naj povem, da. Da, bo, da se bomo posvetovali z Evropskim parlamentom v vseh različnih fazah izvajanja te določbe o makropogojnosti. Pogoj, in to je predvideno tudi v uredbi, kajti zavezani smo se k temu, da seznanjamo parlament o vseh primerih neučinkovega delovanja, o morebitih ustavitvah plačil. In eh, tako, da lahko parlament sproži strukturirani dialog o teh temah oziroma da izrazi svoja mnenja o konkretnih primerjih, eh, ki jih bomo eh, predložili eh, vam v vednost. In še nekaj, torej povezava med po eni strani ma, eh, odločbo o makropogojenosti eh, pri eh, financiranju iz evropskih skladov po eni strani, po drugi strani pa imamo to potekajočo razpravo o fleksibilnosti pakta za stabilnost in rast. Moramo razlikovati ta dva elementa. Zakaj? Ker, ko gre za makropogojenost, eh, potem v tem primeru so določbe zelo jasne. Torej, če neka država eh, dejansko, če proti neki državi se sproži eh, postopek zaradi presežnega primankljaja in če država ne upošteva priporočil, ki jih prejme od sveta, potem je komisija prisiljena, da prekine izplačevanje sredstev iz evropskih skladov. To je pravzaprav um, avtomatičen mehanizem in eh, tukaj mislim na države, ki eh, so v eh, tem korektivnem delu pakta za stabilnost in rast. Torej, to pa še, nek, še pa nekaj, kar zadeva fleksibilnost pakta za stabilnost in rast iz februarja. Gre za neko posebno klauzulo o naložbah, ki zadeva nacionalno sofinanciranje evropskih programov kajti lahko črpamo evropska sredstva samo, če zagotovimo tudi nek delež na nacionalni strani, torej nacionalno sofinanciranje. In eh, to bi moralo biti redna postavka in torej se tudi upošteva pri eh, nacionalnem primankljaju. Eh, torej tiste države, ki so že v postopkih, pač v postopku preprečevalnih ukrepov iz pakta o stabilnosti in rast, lahko zaprosijo za začasno izjemo, se pravi, da nacionalno sofinanciranje, ki ga je treba zagotoviti za evropske programe, v tem primeru pravzaprav je izuzeto iz izračuna o nacionalnem primankljaju, ampak to samo začasno. Ampak na tak način imajo države, države še nekaj uh, marže, lahko si lahko še nekoliko, uh, pač, um, nekoliko več uh, možnosti manevrskega prostora jim zagotovimo na tak način. Najlepša hvala za to pojasnilo. Kot zadnjemu pa še enkrat dajem besedo poročevalcu. Uh, well, like to... Hvala. Zahvaljujem se vsem kolegom za zanimive pripombe in eh, za tudi nasvete. Mislim, da so naši pogledi eh, kar eh, ujemajoči se. Osebno se zauzemam za pristop po korakih, ampak seveda se bomo pogovorili o vsem. Želel bi, da bi parlament eh, pomagal pri tem eh, procesu eh, nadziranja in da bi sodeloval pri vsem tem raje kot da bi prišlo do nekega trenja in do nekega boja s komisijo. Vsekakor razumem, da nekateri kolegi gledajo na stvar nekoliko drugače in zato z zanimanjem pričakujem plodno razpravo. Hvala lepa, Jorgos. Naj vas opozorim še na to, da je rok za vložitev predlogu sprememb 19. maj do 17. ure. O predlogih spremem se bomo pogovarjali 16. junija, glasovanje pa je predvideno zaenkrat za 25. juni. Eh, vodilni odbor je odbor regije, ki bo o tem odločal 13. in 14. junija. Dnevni red, točka 13, eh, je točka razno, eh, nihče eh, ne želi besede, zato ne vas opozorim le še na to, da bo naša naslednja seja v torek 26. maja med 15. in 18.30 in pravkar mi pravijo ne, ne, ne, to ne drži. Torej, prosim sekretarjat, da mi pojasni, eh, kakšno napako sem naredil, kdaj je naša naslednja seja. Ja, seveda. Torej, naslednja redna seja bo 26. maja, jutri pa nas seveda še čaka izmenjava mnen eh, z francoskim ministrom Sapanom, kot nekateri kolegi že veste. Vsem vam želim lep preostanek popoldneva.